Daler je odstopil z mesta poslanca Evropskega parlamenta. Ta odstop začne veljati z 21. marca 2011, skladno s členom 4 odstavki 1 in 3 poslovnika. Parlament jemlje to na znanje in ugotavlja, da je njegov sedež prost od tega datuma naprej. Gospa Katrin Suji je odstopila svojega mesta v Evropskem parlamentu in sicer efektivno z dnem 24. marec 2011, skladno s členom 4 odstavkoma 1 in 3 poslovnika, parlament to jemlje na znanje in razglaša, da je njen sedež od tega dne naprej prost. Pristojni francoski organi so mi tudi obvestili o tem, da bo gospa Katrin Suji nadomeščena in sicer bo njeno mesto zauzel gospod Brice Ortefeu. To bo začelo veljati 24. marca 2011. Mislim, da je gospod Ortefe danes z nami. Gospod Ortefe, ste v dvorani? Očitno ne, kajti kolega ne vidim. Gospe in gospode, samo trenutek, prosim. Ja, vidim, da želite besedo, ampak najprej bom sam povedal, kar imam zapovedati skladno s členom 3.2 poslovnika, dokler niso preverjene zadeve v zvezi z gospodom Ortefejem, bo parlament omogočil bris Ortefeju, da zasede mesto poslanca in tudi mesto v ustreznih odborih in skupinah pod pogojem, da bo najprej podpisal izjavo da ne zaseda nobene funkcije, ki bi bila neskladna s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu. Gospod Konbendit, izvolite. Gospod predsednik, tako kot sam tudi veste, da obstajajo zakoniti razlogi, ki nam omogočajo, da izpodbijamo dejstvo, da bo gospod OTF postal poslanec v Evropskem parlamentu. Moram reči, da je francoska vlada razočarala vse nas. Najprej bi morali preveriti njegov status gospod Ortef eh, še ni sprejel tega dejstva, niti ni sodeloval na vodni seji v Strasburu, tako da gospod Ortef eh, trenutno ne more nadomestiti osebe, ki naj bi jo nadomestil. Zato Evropsko ljudsko stranko, ki je tako zelo legalistična, prosim naj počaka, da se sprejme pravna odločitev v zvezi s tem, ali lahko gospod Ortef sploh zasede mesto Evropskega poslanca ali ne kajti če boste to dopustili, da se zgodi, bo to pravzaprav en ogroman škandal. Najlepša hvala. Gospod Odi. Moj kolega Konbendit je predsednika, ministerskega predsednika primerjal z diktatorjem Šavezom ne bo govoril drugim, kako naj se spoštuje demokracija, kajti sam tega ne počne. Bris OTF je bil izvoljen junija 2009 na evropskih volitvah. To dejstvo je neizpodbitno. Francoska zakonodaja navaja, kajti on je bil takrat imenovan na mesto ministra za notranje zadeve in francoska zakonodaja navaja, da poslanec oziroma oseba, ki je izvoljena v Evropski parlament in zasede potem mesto v vladi in zapusti svoje mesto v vladi, lahko ponovno zasede mesto v Evropskem parlamentu. Brice Ortefeu je bil izvoljen kot predstavnik v Evropski parlament. Ali se s tem strinjate? Prosim, gospod. Gospe in gospodje, lepo vas prosim. Države članice so tiste, ki imenujejo svoje predstavnike. Brisov TF je bil izvoljen, francoski organi so ga predlagali za mesto v Evropskem parlamentu. To, kar vi trdite, je napačno tolmačenje zakonodaje in pogodbe. Hvala. Hvala lepa. Gospe in gospodje, še dve informacije imam za vas. Dva sta tudi še prosila za besedo. S tem bomo potem zaključili tole razpravo. Predsednik Dol. Gospod predsednik, želim povedati svojemu dragemu kolegu Kombenditu, da če želi izpodbijati neko funkcijo, mora biti najprej ta funkcija predlagana. Če funkcija ni predlagana, potem odbor za pravne zadeve ne more obravnavati celotne situacije. Zato te res prosim, da še enkrat najprej razmisliš, potem pa ukrepaš. Ti si mi rekel, naj spoštujem zakonodajo. Sam sem vedno spoštoval zakonodajo. Pustimo torej odboru za pravne zadeve, da se izreče. Izreče pa se lahko samo, če je podan predlog če ta predlog ni zakonit, bo odbor za pravne zadeve to jasno in glasno povedal. Tako da še enkrat razmisli, potem ukrepaj. Najlepša hvala, gospa Gular. Gospod predsednik. Popolnoma se strinjam s tem, da je treba najprej počakati na rezultate pravne analize. Moram pa vseeno nekaj povedati. Namreč v naši državi so ekstremisti na pohodu. Nedvomno tudi zato, ker je del političnega razreda menil, da so mandati in funkcije njim pač na voljo. V Franciji pričakujemo nekoliko več, zlasti pa od parlamenta, ki ima svoj sedež v Strasburu. Hvala. E, państwa, jeszcze... Gospe in gospodje, če smem bi se zato hip vrnil nazaj na besedilo. Dokler niso preverjeni vsi dokumenti v zvezi z brisom OTF-jem, bo seveda on imel možnost, da sodeluje pri delu parlamenta. Um, široda, Sedaj pa se lotimo dnevnega reda za danes in jutri. Konferenca predsednika 10. marca sprejela dokončni osnutek dnevnega reda, skladno s členom 1.2.3. Ste ta dnevni red tudi prejeli. Imeli smo obsežna pogajanja in pogovore z vsemi političnimi skupinami, zato smo predlagali in se o tem tudi dogovorili.